Demo. Dame in gospodje, novo leto se je začelo tako, kot se je končalo, z nasiljem in globoko žalostjo. Po brutalnih atentatih v Parizu, v Džakarti, v Tuniziji in drugod smo videli, da je 12. januarja v srcu Carigrada ponovno prišlo do hudega napada. Evropske državljanke in državljani so bili žrtve, deset nemških državljank in državljanov je umrlo, devet jih je bilo hudo ranjenih. V Vagadugu je umrlo vsaj dva ducata ljudi iz eh, vsaj sedmih držav. Pet ljudi je bilo hudo ranjenih. Žalujemo z družinami in prijatelji žrtev in vsem ranjenim želimo hitro okrevanje. Ampak živeti moramo s tem, da terorizem ne pozna meja in zato si moramo prizadevati za naš cilj, svobodo, ne glede na to, ali gre za Turčijo, Burkino Faso, države članice EU ali katerokoli drugo državo. In ravno zato gospe in gospodje, se moramo zavedati, da je terorizem vsakodnevna nevarnost. Ne smemo pa si dopustiti, da nas ta dejanja ustrahujejo. Skupaj se moramo boriti proti terorizmu in sicer na podlagi naših demokratičnih vrednot. S policijo, s pravno državo, ampak predvsem z več sodelovanja na evropski ravni. Mislim, da v imenu vseh nas lahko izrazim sožalje svojcem in prijateljem žrtov teh napadov. Zapisnik zasedanja, ki se je prekinilo 17. decembra, je na voljo. Ali kdo nasprotuje? Očitno ne.